prosim da se usedete ponovno otvarjamo sejo zapisnik včerajšnje seje je na razpolago ima kdo kakršenkoli ugovor ne dobro potem je zapisnik odobren sedaj pa prehajamo k